Zraven ja, pozdravljam tule zraven mene. Lepo pozdravljeni na skupnem sestanku AFETA in DV glede osnutka poročila glede instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje. Ta dosej je bil v skladu s postopkom uh, skupne obravnave dodeljen obema um, odboroma, kar pomeni, da bomo na skupni seji 4. februarja glasovali o končnem poročilu. Kot veste, je ta postopek zelo pomemben, glede na to, da bomo odločali, kako bo potekala, potekalo zagotavljanje pomoči Evropske unije tretjim državam. Gre za skoraj da. Um, drugi odbor. Zadeve. Glede na to, da nimamo več na voljo veliko časa za razprave, bi rad dal eh, besedo predsedujoči eh, odbora Deve za uvodne pripombe. Izvodi Linda. Hvala. Kolegi, nekaj mesecev še imamo na voljo, preden eh, bodo volitve, tako da to je eden izmed najpomembnejših dosjejev. Ah. Se slišimo? <laughs> Ja, zdi se, da mikrofoni bolje delajo v dvorani SND zgoraj. Dobro, čisto na kratko. Nekaj mesecev še ne imamo na voljo, preden bodo potekale volitve v Evropski parlament. In to je eden izmed pomembnejših dosjejev, s katerim se ukvarja naš odbor. Zakaj gre? Odločamo o okviru glede zagotavljanja vsega zunanjega financiranja v obdobju 2021 do 2027. To je obdobje, ko bo potekala glavna faza izvajanja trajnostnih razvojnih ciljev. Štirje soporočevalci so predstavili svoje prve zamisli, svoje zelo ambiciozne zamisli. In glavno sporočilo, ki ga podaja parlament, je, da ko razpravljamo o posameznih instrumentih, je vse sicer v redu, ampak z vidika fleksibilnosti bi moral imeti Evropski parlament eh, veliko odlogo, vlogo pri odločanju, pri strateškem načrtovanju, pri odločanju, zakaj namenjamo denar. V odboru Deve smo močno povdarjali tudi pogodbe in cilje razvojne politike. Med to Tu gre za cilje izkoreninjanja revščine in z veseljem sodelujem eh, pri m, mm, m, eh, teh področjih skupaj eh, z AFET-om in odborom DROA. Mislim, da bomo lahko pripravili mm, dobro poročilo. Sedaj najprej iz vrst AFET. Kdo je soporočevalec? Kdo želi začeti? Gospod Preda, gospod Engel? Gerens bo prvi. Izvolite. Eh, Hvala, gospa predsedujoča. Ko vidim, koliko je tukaj prisotnih, se mi zdi, da bi bilo uh, dobro, da naslednjič imenujemo 20-terico soporočevalcev, tako da bo tukaj dovolj ljudi glede na pomen tega dela. Štirje soporočevalci smo bili, in eh, skupaj smo sodelovali pri oblikovanju tega poročila glede na njegove cilje. Na začetku je bila ta pot precej težka, na to pa smo se v skupini bolje izoblikovali in poskušali smo izboljšati eh, besedilo, ki ga predstavljamo odboru. Kar se tiče instrumenta, ki združuje večino instrumentov zunanj, za zunanje financiranje, je ta instrument ambiciozen, prizadevati si moramo za uh, doseganje naših eh, ciljev. Uh, v parlamentu smo to naredili, v komisiji da, na ravni uh, sveta oziroma držav članic pa zadeve še niso. Uh, ustrezne. Boriti se moramo za to, zato ker je trenutna praksa, kar se tiče Evropskega sklada za razvoj, neustrezna, ne omogoča namreč parlamentu ustreznega delovanja. Sledimo neki postdemokratični logiki, mi pa želimo uvesti bolj demokratično logiko pri sodelovanju eh, s partnerji na jugu. Če želimo našim partnerjem pomagati pri vzpostavljanju demokratične družbe, potem moramo to demokratičnost zagotoviti tudi v eh, okviru naših instrumentov. čemu smo sledili pri našem delu. Najprej eh, vsebinsko gledano. Želeli smo, da ta novi instrument spoštuje pravni red skupnosti, kar se tiče sodelovanja na področju razvoja in kar se tiče zunanje politike kot takšne. Želeli smo tudi čim bolje uokviriti ta instrument, upoštevajoč cilje trajnostnega razvoja. Na kratko, želeli smo zagotoviti, da bi ta instrument odražal naše eh, vrednote, naša načela in naše cilje, bodi si v okviru Evropske unije, bodi si v okviru konsenza za razvoj, bodi si v okviru sistema združenih narodov, kjer smo prav tako zauzeli določena stališča in sprejeli cilje kot države članice in kot Unija in to je treba prevesti v realnost. Drugi sklop argumentov se nanaša na eh, postopke odločanja. Želeli smo spremeniti besedilo komisije, zagotoviti več preglednosti, boljši parlamentarni nadzor, večjo učinkovitost in večje spoštovanje doslednosti politik. Predlagali smo torej spremembe besedila, imamo naprimer člen 34b, eh, gre za predlog spremembe 238, eh, ki govori o boljšem parlamentarnem nadzoru. Na to imamo krepitev eh, sodelovanja med eh, zunanjimi službami komisije in pa službami parlamenta. To je en element. Drugi element pa je soodločanje in naše sodelovanje v sistemu. Tukaj prav tako sledimo temu principu, kaj je dobro za Evropski parlament, brez da bi s tem posegali v izvrševanje teh instrumentov na negativen način. Mislim, da nam je uspelo. S komisijo smo se že pogovarjali o nekem sistemu eh, sodelovanja, ki bi eh, zagotovil sodelovanje parlamenta. Zahvaljujem se komisiji za to, da so bili vedno na voljo. Eh, niso nas podbujali k pripravi delegiranih aktov, to smo vseeno naredili. Mislim, da je Felixov odziv dober eh, pokazatelj eh, tega, eh, kako sem se poskušal držati resnice tudi v zadnjih štirih mesecih. To je pač trenutno stanje. Poskušali smo, ne vem, če nam je uspelo, ampak poskušali smo v okviru konstruktivnega dialoga pojasniti komisiji, da parlament ni več zadovoljen status kom, statusom ko. Mislim, da so razumeli to naše stališče. Nismo predlagali ravno veliko izboljšav, ampak to so bistvene izboljšave. Osem delegiranih aktov smo predstavili zato, eh, da bi pokazali, da eh, si želi tudi parlament svoj glas. Še enkrat, ne gre za to, da želimo eh, jeziti komisijo ali pa SSD pri njihovem delu. Ne, ravno nasprotno, želimo sedeti za isto mizo in imeti besedo pri strateških vprašanjih in pri vprašanjih v zvezi z neski, ki so namenjeni tem ukrepom. Toliko z moje strani, v vsakem primeru bomo. Eh, o tem ponovno govorili v naših parlamentarnih eh, skupinah, tako da bodo tisti kolegi, ki se nam nažalost niso mogli danes pridružiti, slišali, zakaj gre. Imeli bomo torej takšne dopolnilne vaje tudi v naslednjih tednih. Hvala. Um, hvala, Šarl. Sedaj pa so poročevalec iz ELS, gospod Preda. Um... Najlepša hvala, gospod predsedujoča tudi sam bi rad nekaj besed namenil delu, ki smo ga opravili skupaj. Želeli smo si jasnih eh, ciljev za različne politike. Začel bom eh, s politiko za sosednje države. Najprej bi dejal, da smo v tem parlamentu zauzeli stališče, da potrebujemo ločen instrument. Nažalost, komisija ni upoštevala naše prošnje za ločen instrument. To sem želel vključiti v obrazložitveni memorandum in eh, sopravčalci so to podprli. Želim, eh, da je vsem jasno, da smo odprti eh, o tem ponovno govoriti s svetom, zato da bi v finančnih instrumentih odrazili posebne odnose med Unijo in eh, jugovzhodnimi sosednjimi državami. Ne moremo enako obravnavati Gruzije in Bolivije, se vprečujem, da moram biti tako jasen. Države članice eh, oklevajo, kar se tiče vključitve finančnih instrumentov za Unijo sosednje države. Mislim, da smo trenutno odgovorno delali eh, za to, da bi izboljšali predlog eh, komisije. Imamo eh, ločeno poglavje, ki odraža potrebe in okoliščine sosednjih držav. Predlagamo, da še naprej krepimo politični okvir, pa tudi usmerjene izboljšave, kar se tiče modularnega pristopa v okviru politike za sosednje politike. Države se obračujem prizadevamo si vključitev, za vključitev eh, preprečevanja konfliktov v eh, to politiko in tudi zagotavljanje stabilnosti in miru. Kar se tiče krepitve zmogljivosti za podporo razvoju sledimo uh, istemu stališču kot pri uh, miru. Ta sredstva je treba uporabljati za trajnostne ukrepe, ne za vojaške namene. Imamo dodatna sredstva glede na trenutno obdobje 2018-2020, kar se tiče sodelovanja s strateškimi partnerji bi moral instrument omogočati ustrezno sodelovanje z državami srednjimi dohodki. Strinjamo se z geografskim ravnotežjem programa, ampak eh, program za zunanjo politiko mora biti tematski program. Ob koncu bi rad povedal še, da se zahvaljujem sekretarjatu obih odborov za odlično upravljeno delo. Hvala. Hvala. Vsi zaposleni so zelo trdo delali, glede na to, da je šlo za štiri soporočevalce, za sodelovanje dveh odborov in za zelo kratek rok. Zelo smo se vsi potrudili za to, da smo pripravili poročilo. Sedaj Frank Engel za odbor eh, Deve iz vrste LS. Najlepša hvala, Linda. Začel bom tam, ker je Kristjan. Christian končal. Še enkrat bi se rad tudi sam zahvalil našim sodelavcem, tako osebju skupin, kot tudi zaposlenim v obeh odborih, ki so upravili odlično delo pri pripravi tega poročila, ki se stoji z 200 strani, skoraj 400 predlogov sprememb, to je pač kolosalno delo. Želel pa bi povedati naslednje začnimo pri začetku. Mislim, da je treba najprej spomniti na to, da nimamo enega instrumenta, nimamo dveh instrumentov, nimamo instrumenta za razvoj. Če nam ne bo uspelo napolniti sklada za razvoj. Zgodba še ni končana v svetu, nekatere države članice določene velike države članice, ki imajo določeno eh, težo, nasprotujejo tem predlogom. Vse to, kar predlagamo, vse to, kar predlaga komisija, je odvisno od proračunskih sredstev. V nasprotnem primeru pač ne bomo več govorili o istih stvarih. Kaj smo naredili? Kar se tiče razvoja. Je treba povedati, da komisija eh, ni vsega popolnoma jasno povedala in eh, izpostaviti smo želeli veliko strategijo za Afriko, partnerstvo med obema unijama, Evropsko unijo in Afriško unijo, glede na geografsko razsežnost. Eh, to še pač ni dorečeno. Afrika je razdeljena na sosednje države na severu, na to imamo uh, podsaharske države na uh, jugu. Najti moramo povezave tudi za konkretno financiranje. Uh, potrebujemo politiko, ki financira afriško celino kot takšno, potrebujemo dejansko partnerstvo za afriško celino kot takšno v celoti. Na to je treba izpostaviti še skupnost AKP. Tam imamo geografsko porazdelitev zunanjega delovanja, ki eh, ločuje eh, Afriko, Pacifik in Karibe. Če bomo partnerstvo z državami AKP obdržali eh, pri življenju, potem ta geografska porazdelitev ni idealna in potrebujemo torej ukrepe, Eh, ki eh, pokrijejo tudi financiranje v prihodnosti. Šarl je govoril o bolj političnih razsežnostih, eh, to velja tudi za države v razvoju in to me veseli. Če bi naredili to, kar, predlaga, kar predlagajo poročevalci, bi lahko postopali od države do države, regionalno, v okviru naše Eh, politike sodelovanja eh, v Afriki, kar pomeni, da bi bila Evropska unija dejanski partner pri oblikovanju politik, ki jih je treba izvajati. Eh, Gruzija ni Bolivija, to je res, in Srednja Afrika, Tanzanija, Gana in Mauritanija prav tako niso enake države. Končal bi pri vprašanju, ki ga v bistvu nismo razrešili in ki ga je težko razrešiti. To je vloga partnerjev, zlasti Evropske uh, investicijske banke. Nekateri pravijo, da želi komisija postati banka in eh, da poskuša EIB potisniti stran eh, z mesta prvega partnerja pri zunanjem financiranju. Evropska investicijska banka zgolj majhen delež eh, denarja, ki ga eh, ima nameni financiranju ukrepov za Afriko. Eh, komisija prav tako nima namenov postati banka, ampak morda je napočil čas, da skupaj z drugimi institucijami in z Evropsko investicijsko banko razmislimo o tem, da bi vzpostavili razvojno banko. EIB to ni morda bi eh, neka prihodnja uh, veja EIB postane takšna razvojna banka ali pa imamo nekakšen drugačen okvir, ampak mislim, da bi morali razmišljati o vzpostavitvi Evropske razvojne banke. Vsi imajo banke za razvoj, samo Evropska unija ne, kljub temu, da smo največja partnerica na področju razvoja. Afrika jo ima, Azija jo ima. Evropska unija pa ne. Dolgoročno gledano se mi to ne zdi uh, modro. To je torej uh, vprašanje, ki še zahteva odgovor. Uh, glede ostalih uh, elementov pa sem že izpostavil našo usmeritev. Hvala. Sedaj je na vrsti gospod Panceri za pododbor za človekove pravice. Grazie. Eh, mi associo anch'io al ringraziamento. Najlepša hvala. Hvala vsem, ki ste sodelovali. Sodelovanje je potekalo izvrstno in meni ste prepustili prav najboljši del razprav. Zaključiti moram. Človekove pravice in temeljne pravice. Vložili smo devet predlogov sprememb. predlagamo, da se odloži, začasno zamrzne pomoč za tiste države, kjer prihaja do kršitev uh, človekovih pravic in temeljnih pravic in nespoštovanja pravne države. Znesek za spoštovanje človekovih pravic smo povečali za pol milijarde evrov, zato da bi okrepili delovanje civilne družbe glede lokalnih oblasti in eh, civilne družbe, tu smo povečali proračun za to vrstne organizacije. In sicer za nič cela sedem milijarde evra in za nič cela pet in potem še za dodatne nič cela pet milijarde evra. Potem EFSD. So poročevalci podpiramo vzpostavitev novega sklada za trajnostni razvoj, plus, ki bi imel na voljo do 60 milijard evrov za delovanje. Predvideli smo tudi nekatere valovalke in jamstva, ki bi omogočale trajnostni razvoj in zagotavljale tudi spoštovanje varovanje okolja in človekovih pravic. Poleg tega smo prenesli nekaj elementov tudi iz prilogu normativni del besedila. Glede proračuna. So poročevalci smo predlagali nekatere spremembe in eh, želeli smo pokazati, da hočemo zagotoviti demokracijo, kadarkoli se le da, obenem pa bi radi zagotovili dovoljšno fleksibilnost. Povešali smo tudi dodelitve za spoštovanje človekovih pravic, za um, organizacije civilnih, civilne družbe in za lokalne or, organizacije. Tudi njihove vloge bi radi okrepili. Prav tako pa v poročilu izpostavljamo nekatera geografska in tematska področja. Radi bi, da bi parlament eh, tudi zagotovil 3,5 milijarde evrov za ICSP. Radi pa bi zagotovili tudi sredstva za razvoj v Afriki, 2,5 eh, za posaharsko Afriko in 1,1 za sosedsko politiko. Tako da najlepša hvala soporočevalcem. Nasplošno smo zelo dobro sodelovali in mislim, da smo za parlament opravili izvrstno delo. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Panceri je seveda predsednik odbora za človekove pravice in tudi četrti soporočevalec eh, za skupino socialistov. Sedaj pa poročevalci v senci bom prebrala mm, tiste, ki so prosili za govor. Avštrevičius, Sabine Lözing, Mihajl Galer in Edvard Kukan so prosili za besedo. Bi še kdo želel besedo, zato da vam eh, lahko namenimo nekaj časa za govor? Ne, štirje kolegi torej. Morda zaradi tega, ker ob 11.15 eh, poteka javna predstavitev v AFET-u, je to dobro, ampak dobro, imamo na voljo dovolj časa za razpravo in tudi, da prihlupnemo komisiji. Sedaj pa gospod Ostrovičevski um, bo nam ustil gospod Šake. Hvala, v imenu Mariče Šake bom spregovoril, ki želi s, s, čestitati štirim soporočevalcev za trd delo, ki so ga upravili v zadnjih tednih. Poročevalci sami so že vložili več kot 300 predlogov sprememb in že to kaže na to, kako zaplet ten je ta dosje. Kolegica upa, da bomo lahko dosegli znaten napredek do konca tega mandata. Podarja pa, da je treba v prvi vrsti sedaj pripraviti stališče Evropskega parlamenta, ki bi ga široko podprle vse skupine. Mariče bo podala več predlogov sprememb, ki, ki se bodo osredotočali na zagotovitev jasne horizontalne strukture upravljanja pri Evropski komisiji in pri službi za zunanje delovanje. Službe, ki, je, ki odgovarja tudi Evropskemu parlamentu. Poleg tega želi kolegica umestiti človekove pravice v srce odnosov s sosednjimi državami. Treba je zagotoviti tudi jasen okvir za načrtovanje programov Kolegica želi zagotoviti tudi jasne kazalnike za smotrnost pri vseh ukrepih eh, in eh, ta kazalniki bi morali zagotavljati redno in uspešno spremljanje napredka. Kolegica bo tudi naprej, ta smo sodelovali s poročevalci v senci, zato da bi pripravili zelo celovito besedilo. Hvala. Najlepša hvala. Sabine Lüzing. Najlepša hvala. Najprej bi rada podarila, da moja politična skupina in tudi jaz menimo, da je zelo zaskrbljujoče, da sedaj prikrito. Uh, v skladu eh, z eh, členom 290 prerasporejamo sredstva, ki so namenjena za eh, razvoj. V tem členu pravzaprav govorimo o preprečevanju in izkorinjanju revščine. Tule pa sedaj govorimo o varnostni politiki, o migracijski politiki in celo o financiranju vojske financiranju obrambe. To se je zgodilo naprimer tudi, ko smo govorili o instrumentu za stabilnost um, in mir, pa tudi pri jamstvenih skladih za Afriko. In zdi se, da bo sedaj prišlo do iste zadeve, ko razpravljamo o združevanju različnih instrumentov v okviru instrumenta za sosedstvo in razvojno in mednarodno sodelovanje. Tako. Veselim me sicer, da ste močneje povdarili v svojem poročilu um, formulacijo iz člena 2008 in hvala, da ste spremenili formulacijo glede migracij in hvala, da ste v besedilo unesli prisilno preseljevanje. Vseeno pa menim, da združevanje različnih instrumentov ne bo privedlo do večje učinkovitosti. Mislim, da bo prišlo prej do večje nepreglednosti po našem mnenju bi morali različne politike združiti, skupaj z razvojno politiko združiti v NDICI-ju, vendar pa je treba upoštevati, da bi to mo, pomenilo, da bi a, a različne politične prioritete, ki se nanašajo na daljni razvoj, podredili drugim politikam, gospodarskim politikam, obramnim politikam in to ni v interesu naših prizadevanj. Tako da m, za AFET je za poročilo so odgovoren gospod Preda in naj m, vas nekaj vprašam. Zadnjič ste govorili s, o tem, da ste poskušali spregovoriti s komisijo. In kolikor vem, odbor Eni in tudi torej, da ne bi bila instrument eni in instrument za spoštovanje človekovih pravic, instrumenta, ki bi bila izven tega novega instrumenta. In eh, da mm, mm, glede tega niste bili mm, najbolj zadovoljni. Me pa zanima, zakaj ste opustili svoje zahteve na tem področju zakaj ste predvideli, da bi ta dva instrumenta sedaj bila vključena v krovni instrument, kot pri sedaj predvidevate v svojem poročilu. Nam se zdi nesmiselno, da bi združevati vse instrumente v enega krovnega. Zakaj? Zaradi tega, ker je težje zagotavljati spremljanje. Tudi z delegiranimi akti tu zadev ne bomo spremenili. Nabrali smo si že nekaj izkušenj na tem področju. Pri delegiranih aktih smo predlagali pri drugih posameznih instrumentih in s tem nismo zagotovili večje preglednosti. Zakaj bi bilo sedaj kaj drugače? Menim, da bi z enim samim instrumentom imeli še manj spodbud za fleksibilnost. Mislim, da tudi z delegiranimi akti tega ne bomo spremenili. In še zadnje pod vprašanje, kakšna je razlika med enhanced dialogue in strategic dialog, o čem smo govorili do sedaj. Hvala. Najlepša hvala. Nekaj vprašanj je bilo zastavljenih za soporočevalce. Sedaj pa še drugi govorniki, ki niso poročevalci. Trije govorniki so še na seznamu, prvi pa je Michael Gar, Mihajl Galer. Hvala, predsednica, rad, bi, rad bi se zahvalil soporočevalcem. In uh, kritika, ki jo izražam, ni namenjena vam osebno, ampak na postopek, ki smo ga obrali. Nekaj resnih pridržkov imam. Časovnico, ki smo si jo zadali, obravnavam kot preveč ambiciozno. Premalo časa smo si vzeli v odmorih si nismo vzeli dovolj časa, da bi skupaj s kolegi in kolegicami res skupaj razmišljali o besedilu. In eh, tako, da dejansko ne razmišljamo o samih zamislih in predlogih. Kot je dejal kolega Görens, danes je več predstavnikov drugih institucij tule v dvorani kot pa poslancev, kar uh, pove dovolj. Mislim, da bi morali zadeve zahtaviti tako veliko potezno kot v letu 2006. Takrat smo res eh, zadeve premaknili naprej. V zadnjih 20 letih sem bil eden izmed tistih, ki je delal v vseh eh, relevantnih odborih. AFED, DEVE, proračun, človekove pravice, delal sem tudi usede in eh, bil član različnih delegacij, tudi ko gre za EU partnerstva z južnimi državami. Danes dopoldne sem prišel iz eh, Kotonuja, ker delam na področju sodelovanja z državami AKP. Tako da, ko gre za nabor instrumentov za zunanjo politiko, mora biti ta nabor raznolik in smiseln, tako da bi izpostavil tri vsebinske komentarje. Najprej, glede namenskih sredstev imam veliko pomislekov. To je pomembno, ampak 95 odstotkov vseh odhodkov bi morali biti usklajeni z kriteriji uradne razvojne pomoči, tako da bi zastavil nekaj vprašanj glede tega. Kakšne politične ukrepe lahko torej eh, sprejmemo? Ali to pomeni, da bi lahko samo v omejeni meri zagotavljali pomoč iz naslova teh instrumentov? Potem izpostavil bi velik obseg eh, sodelovanja in za namene razvoja. Tu gre za velike potencijale ukrepov Evropske unije in treba je razmisliti po, o pore, razporeditvi eh, sredstev po posameznih instrumentih. In potem naslednja točka. Če bomo poslanci sprejemali odločitve glede sodelovanja s tretjimi državami in tretjimi regami, je treba tu eh, zagotoviti učinkovito sodelovanje in eh, hitre rezultate, tudi na kratek rok. Včasih bo treba na zelo na hitro preobrniti tok. Tako da je treba zagotoviti ustrezno možnost sodelovanja parlamenta. Tako da bi tudi jaz raz razmislil o tem, kakšen, kakšno korist sploh imamo od tega, da sedem instrumentov sedaj združujemo v enega. Kakšne so prednosti, kakšne so slabosti tega. Potem še ena točka, o tem smo že govorili. Govorimo o dodatnih naborih. Uh, ukrepov za Evropsko unijo na tem področju. Tu smo govorili o preprečevanju in o medijaciji. To je trajnostna naloga v sodelovanju z državami v razvoju in tretjimi državami. Mislim, da so evropske institucije tu pomembni akteri in eh, treba je zagotoviti trajno sodelovanje. Evropska unija bi morala zagotoviti ustrezno institucionalno podporo na tem področju v prihodnji. Mednarodni opazovalci in nevladne organizacije so podale predlog glede tega in mislim, da bi morali ta njihov predlog vključiti v, njiho, v naša urodja. Hvala. Torej 92 odstotkov iz predloga komisije. To je izvedljivo kot uh, uradna razvojna pomoč. Ne samo za, za, samo za sosednje države. Torej, no, sedaj je poročevalec. Uh, predlagal, da se to poviše na 95 odstotkov, ampak ne gre za to, da bi vse šlo za države v razvoju. Edvard Kukan je naslednji. Hvala lepa, tudi sam se zahvaljujem poročevalcem, soporočevalcem in drugim, ki sodelujo pri tem doseju. Veliko je nijans, veliko je različnih komponent, tako da je to veliki ziv. Eh, ko sem videl prvi predlog eh, komisije glede NDICI, sem bil zelo skeptičen. Nekdani poročevalec za podoben inštrument sem uh, sicer razumel privlačnost tega, da bi vse zunanje inštrumente združili pod uh, enim krovom, predvsem evropski inštrument sosedstva. Uh, Mislim pa, da bi morali ohraniti izvorno filozofijo tega inštrumenta. To je inštrument razvoja za naše sosednje države. Ampak v naši soseščini so države zelo raznolike, zato je pomembno, da ta inštrument služi našim razvojnim prizadevanjem in da ponuja politične rešitve, ki prispevajo k izboljšanju odnosov z sosednjimi državami. Z drugimi besedami poskrbeti moramo za večjo prepoznavnost evropskih politik in konvergenco eh, ciljev evropskih politik v teh regijah. Upam, da proračun za ENPI bo usmerjen v cilje in prednostne naloge teh držav, ne pa samo v razvojno pomoč. podpiram eh, nadaljevanje načela More for More. To mora biti javno izpostavljeno. Ta in to načelo je bilo zamišljeno zato, da bi nagradili reformna prizadevanja, ki vodijo do izboljšanja gospodarskega upravljanja, človekovih pravic, demokracije in tako naprej. Istočasno bi morali diferencirati med državami našega sosedstva, tudi na podlagi naših nekdanjih odnosov s temi državami. Tako mislim, da bi morali biti bolj naklonjeni državam za pridružitvenimi sporazumi. Najti moramo tudi mm, ustrezen okvir, za razpravo o prerasporeditvi sredstev v okviru More for More. Strateški dialogi niso izpolnili naših pričakovanj. Mislim, da bi Evropski parlament skupaj s svetom moral predvideti nek strukturirani okvir dialogov za komisijo o tem. In pa še, kar se tiče drugih delov. Uh, inštrumente za sosedstvo in mednarodno sodelovanje in kar se tiče EFSD. Tukaj bi morali zagotoviti jasno politično usmerjanje, če mora bi moral prispevati tudi Evropski parlament. Um, to inštrument mora služiti našim geostrateškim ciljem, ki jim je tudi namenjen. To bi moralo prispevati k večji koheziji naših politik. In še zadnja pripomba, ko govorimo o finančnih instrumentih, bi morali razpravljati tudi o ulogi evropskih finančnih institucij. Potrebujemo vsebinsko razpravo o tem, kako izvajati finančno pomoč. Hvala. No, uh skupni seja skupnega parlamentarnega odbora ta teden poteka v, v Beninu. Gospod Ostrevič, v slastem imenu. Še vedno ima mandat in glas. Gospa predsedujoča, kolege, ko smo se odločili, da bomo vse inštrumente združili v nekaj novega, bi to novo moralo biti prav tako obsežno in uh, učinkovito kot prej. No, ampak, ko opazujem proces pregleda in uh, prilagajanja, bi morali upoštevati tudi. Dosedanje prakse Evropske unije, ki ne predvidevajo možnosti odpovedi pomoči, če sredstva ponujamo v imenu prijateljstva in ničesar ne zahtevamo nazaj. Zakaj to pravim? Oponomočiti moramo finančno pomoč na ta način, da bo ta zagotovila kar največjo prepoznavnost Evropske unije v eh, državi, ki dobi pomoč drugič to bi moralo služiti kot varovalka. Poskrbeti moramo za to, da ne bomo sredstev eh, dajali eh, pokvarjenim režimom in diktatorjem. Tretjič, poskrbeti moramo za to, da bo to lahko tudi politični pritisk. Um, tretja država mora včasih sprejeti kakšne ukrepe, zato da s tem zagotovi tudi eh, našo varnost. Zato mislim, da bi morali v to uredbo vključiti jasne kriterije in pogojevanje. Pozdravljam nov člen 15a o možnosti odpovedi pomoči. Eh, če gre za recimo nespoštovanje pravne države, demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, potem bi morali pomoč ukiniti. No, o predlogu smo že glasovali v odboru AFET eh, in sicer gre za inštrumente za jedrsko varnost. Za drugimi besedami, pomoč mora biti pogojena z pripravljenostjo na sodelovanje z Evropsko unijo eh, na področju jedrskih vprašanj, predvsem, ko gre za države kandidatke in pa partnerke v našem sosedstvu. V tem smislu bom uložil tudi nekaj predlogov sprememb. Mislim, da bi morali zagotoviti pogojevanje na področju jedrske varnosti. To mora dopolnjevati pogojevanje, um, pogoje za zagotavljanje recimo boja proti podnebnim spremembam ali pa drugih demokratičnih načel hvala, sedaj pa v imenu komisije. Generalni direktor Defko in uh, sosedstvo, najprej Stefano Moskoviči iz Defko. Dve minuti vsak. Thank you, thank you very much, uh, Linda. Uh, and first of... Hvala, Linda. Vsem, predvsem poročevalku, bi si želel zahvaliti za uh, to, da ste tako hitro pripravili osnutek poročila. Predlagali smo veliko spremembo in zato je seveda tudi postopek kompleksen. Mislim, da poročilo predstavlja pomemben prispevek k pospeševanju tega procesa. NDICI je velika priložnost, to je lahko mejnik, ko gre za ulogo Evropskega parlamenta na področju zunanjega delovanja. S tem pa seveda lahko močnejša in učinkovitejša postane tudi Evropska unija. Naj se osredotočim na arhitekturo tega inštrumenta. No, seveda bomo analizirali vaše pristopke, ampak nekaj temeljnih besed o arhitekturi tega inštrumenta. Eh, torej enotnost inštrumenta je bil jasna odločitev. Eh, je pa seveda to inštrument, ne politika. No, eh, potem smo dobili tudi večje zakonodajne pristojnosti glede celotnega zunanjega delovanja, tudi na področju proračuna. Glede na to izhodišče je jasno, da se potem moramo posvetiti tudi področju upravljanja jasno je, da to razumemo. No, to je možno tudi zaradi velikodušnega stališča parlamenta. Ehm, vi ste tukaj zahtevali delegirane akte, ampak nismo prepričani, da so delegirani akti najbolj ustrezno orodje za to, da bi izpolnili ta cilj. Tukaj se zastavlja vprašanje učinkovitosti. Poprečni čas za sprejem delegiranega akta je 13 do 15 mesecev in to ni skladno za večjo učinkovitostjo. Drugič, v skladu z definicijo delegiranega akta eh, gre tukaj lahko za neke vsebinske spremembe. In pa potem tretjič, to lahko negativno vpliva tudi na um, skupne programe v tretjih državah. Skratka, tega načela oziroma vidika upravljanja bi se morali lotiti z drugačnim pristopom. Um, treba je okrepiti vlogo parlamenta pri soustvarjanju zunanjega delovanja. Torej gre za neke vrste uh, parlamentarni nadzor, nadzor nad celotnim procesom, ne moremo pa dovoljevati, da bi parlament uvelj, izvajal mikromanagement. Potem, eh, kar se tiče teh 95 odstotkov, to je lahko neke vrste prisilni jopič. Ne smemo pozabiti na to, da ta inštrument eh, nadomešča celo vrsto inštrumentov in vsi nimajo razvojnega cilja. In marsikateri inštrument ima dodano vrednost na področju, recimo, večje varnosti in tako naprej. Ne gre torej samo za ideološki vidik, ampak tudi uh, za vprašanje učinkovitosti. Finančna vojnica, seveda pozdravljamo porast sredstev, recimo za sosedstvo in pa za Afriko. No, kar se pa tiče nedodeljene uh, rezerve, to je predvsem ostanek eh, ovojnice B. Eh, ta rezerva nam omogoča, da imamo večjo fleksibilnost, ampak seveda je treba vse skupaj transparentno definirati. Potem se vprašanje naložb, tudi tukaj so zadeve jasne. Mi nismo banka, ne želimo biti banka, želimo pa imeti Evropsko unijo, ki um, uporablja razvojna sredstva, razvojno pomoč za to, da bi spodbudila zasebne investicije v skladu z dogovorom iz, iz Adisa. Skratka, če imamo takšno odprto arhitekturo lahko omogočimo tudi skupno načrtovanje programov. In pa še zadnja točka v imenu vseh, eh, močnejša vloga e SZD. Tudi, če smo tukaj ločeni z dvema vrstama ljudi, lahko rečem, rečemo, da je to naš skupni predlog, skupaj ga pripravljamo, sodelujemo. Uh, imamo sklep o ustanovitvi EAS, in pa jasne določbe glede političnega vidika in programa. Se pravi, dobro sodelujemo, zavezani smo temu eh, sodelovanju, tako da lahko v imenu vseh rečem, da se nam ta predlog spremembe ne zdi posebno pomemben, lahko pa ga seveda sprejmemo. Hvala lepa, da ste bili tako hitri. Sedaj pa še Digi Nir gospod Danielsen dobi besedo in potem še gospod Lefner. Ja, eh, no, verjetno meni ostane nekaj manj časa. Najprej, kot eh, Stefano se zahvaljujem poročevalcem, eh, poročilo bo zelo koristno tudi za naše prihodnje razprave. Glede instrumenta za sosedstvo in potem poenotenega instrumenta. jaz bi želel podariti pomen, ki ga pripisujemo temu enotnemu instrumentu, z vidika sosedske politike. Zakaj to pravim? Ta instrument omogoča prožnost, omogoča poenostavitev in s tem bomo tudi bolje opremljeni, da bomo dosegali vse cilje, ki jih je omenil Edward Kukan gre za posebne značilnosti našega sodelovanja z sosednjimi državami. Skratka, ta pa enoteni instrument se nam zdi pravi pristop za to, da okrepimo zunanje delovanje Evropske unije in podpore Evropske unije za reforme v sosednjih državah. Prva točka torej. Druga točka. pozdravljam to, kar je omenjeno v poročilu glede pomena rezultatov učinkovitosti. To je pomembno zlasti za sosedstvo. Mislim, da je naš predlog na tem področju dober. Vi ste rekli, kako bi lahko vse skupaj še izboljšali, o tem lahko razpravljamo. Ne smemo pa se postaviti v položaj, ko bi omejili naš vpliv na reforme, ki jih želimo videti v tretjih državah. In potem še vprašanje vidnosti, prepoznavnosti. Ta enotni inštrument nam bo omogočil večjo prepoznavnost. Bolj jasen bo naš odnos z partnerji. Tako da v tem smislu mislim, da je inštrument zelo koristen in Pripričan sem, da nam bo izvajanje tega inštrumenta prineslo večjo vidnost. Kristjan Lefler, ne vem, kje ste. Ja, zdaj pa vas vidim. Izvolite. ISZD. Ja, tukaj sem se malo skril. Hvala, da ste mi dali besedo, hvala so poročevalcem za odlično delo. Hvala za jasno predstavitev in za priporočila. Poročilo kaže na to, da ste pripravljeni na novo obliko zunanjega sodelovanja in to je spodbudno. Kristjan Preda je izrazil nekaj dvomov glede konsolidacije večjih inštrumentov v en inštrument. Rekli ste, da ne moremo eh, Gruzije enako obravnavati kot Bolivijo. Ja, to je res. Gruzijo tudi ne moremo. Eh, obravnavati enako kot Norveško ali pa Kanado. To je dejstvo. Dejstvo pa je, da nam ta inštrument ponuja določeno mero prožnosti za to, da lahko delamo v različnih tematskih ali geografskih konfiguracijah. In to je tudi odgovor gospodu Galarju. Torej, zakaj smo sedaj v to vključili tudi inštrument za človekove pravice? Eh, Inštrument za človekove pravice ne sme biti nekakšna niša, to je bistven inštrument, to je bistveno področje. In uh, potem moramo to področje vključiti v vse naše delo, tudi v geografski ovojnici in v tematskih ovojnicah moramo to upoštevati to prožnost torej potrebujemo. Eh, tudi, ko gre za skupno programiranje z partnerskimi državami, zato da bi zagotovili večjo prepoznavnost Evropske unije. Torej, ta enotni okvir, konsolidirani okvir je. možnost za nekaj več političnega zagona. No, zato pa moramo seveda ukrepiti politični dialog. To je bistvenega pomena pri upravljanju inštrumenta. Uh, gospod Moskovizi je govoril o uh, pristopu od spodaj na vzgor, No, seveda pa je treba poskrbeti tudi za pristop od uh, zgore na vzdolj. Uh, eh, tudi tukaj sta govorila uh, gospod Avstrevičjos in pa gospa Šake o nadzoru. No, jaz pa bi dodal k temu še um, ehm, umestne faze. Ne gre samo za začetek in konec procesa, gre za stalni pregled, ki bo omogočil, uh, da. delo poteka v skladu z smernicami, ki so podajane sproti. No, eh, potem zdi se nam, da ste dali preveč povdarka inštrumentu delegiranih aktov, eh, sedem ali osem bi jih naj bilo. No, imeli bomo mesto za delegirane akte, ampak mislim, da to ni pravi način za zagotavljanje dinamičnega upravljanja z eh, političnim fokusom. Tako, nažalost, že zamujamo odbor za zunanje zadeve ima organizirano predstavitev v zvezi z Japonsko. Tako da, če želiš kdo besedo, prosim, bodite kratki. Charles Gorens najprej. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Na začetku svojega prispevka sem pozabil nekaj omeniti. Tudi sam bi se rad zahvalil celotni ekipi. Tako odbora za zunanje zadeve, kot tudi odbora za razvoj. Rad bi nekaj povedal o sodelovanju med SSD in Evropskim parlamentom. Kar se tiče delegiranih aktov, eh, mi, nitmo, mi nismo fetišisti, vemo in tudi eh, predsednik Evropskega parlamenta, nekdani eh, komisar, je eh, pozval kolege, da vlagajo predloge sprememb. Mi ne gremo niti tako daleč. Smo parlamentarna skupščina, imamo svoje pristojnosti, prej smo bili bolj akademsko združenje, tisti, ki poznate eh, parlament eh, od 79. leta do 84. leta. Veste, kako je zadeva potekala? Takrat so ljudje dejali, da če boste dali pristojnost parlamentarcem, da bo nastal totalen kaos, ravno nasprotno se je zgodilo, gre za odgovornost. Razumem, da komisija pravi, da eh, se mora Evropski parlament eh, vključevati vse, umešavati vse. Vemo, kakšne so naše pristojnosti, razlikovati je treba med različnimi vejami oblasti, oblasti, ampak eh, imamo okvir, okvir okrepljenega sodelovanja, to upoštevamo, ampak mi nismo zgolj opazovalci, ki so obveščeni. Smo nekaj več kot zgolj nekdo, ki ima pravico do briefinga, smo so odločevalci, so zakonodajalci. Tudi države članice želijo imeti eh, svoj glas, seveda. In to bo pomembna točka eh, tudi v razpravah, v trialogu. Kaj želimo narediti? Odzvati se želimo tudi na javno mnenje. Javnost si zastavlja vprašanje, kaj počnemo v Evropskem parlamentu. In tudi naša naloga je, da eh, pomirimo naše državljane in eh, jim pokažemo, da imajo njihovi izvoljeni poslanci besedo. Nekateri so tako alergični na besedo delegirani akt, da je dovolj, da samo izrečemo to besedo. Eh, Mislim, da se moramo tukaj malce zbližati. Mislim, da smo enotni, kar se tiče poti pred nami. Ta zlata sredina, ki smo jo izbrali, je po našem mnenju popolnoma izvedljiva za tri institucije. Eh, Kristjan, najlepša hvala. Želim biti prijazen do japonskih. Uh, prijateljev, ki čakajo na javno predstavitev, ki bi se naj začela pred 23 minutami, eh, ne bom na dolgo in počes govoril. Antonijo, želiš ti še kaj dodati? Ne. Dobro, hvala. Hvala so poročevalcem. Komisijo Želimo spomniti, da je parlament zaveznik zakonodaje. Marsikateri zakonodaj ne bi bilo brez parlamenta. Gospod Freund, za zaključke. Hvala Linda, hvala vsem delegatom. Naj vas spomnim na to, da rok za vložitev predlogov sprememb 12. december ob 12 v duhu skupne seje odbora. Eh, prosim, eh, koordinatorje naj koordinirajo predloge sprememb in naj skušajo mm, dobiti podpise obeh odborov za predlog eh, spremembe. Naslednja seja bo potekala 22. januarja.